zaključili. Najprej obrazložitev glasov v zvezi z poročilom Krisa Davisa o konkurenčnem nizkoogličnem gospodarstvu do leta 2050. Mihal Kaminski bo prvi, ena minuta. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, cilj, ki jih poročilo podarja, cilji, ki jih poročilo eh, podarja, so velikodušni, so ambiciozni. Kajti varovanje okolja je nekaj, kar bi nas moralo vse zanimati. Vendar pa je v Evropski uniji eh, v zadnjem času bilo videti veliko eh, restriktivnih ukrepov in po druge strani pa teh ciljev ne delijo največji onasnaževalci, kot so ZDA in Kitajska. In najvišjo ceno za takšne velikodušne cilje bo plačalo gospodarstvo manj razvitih držav. Zato nisem mogel glasovati eh, za ta dokument. Eh, sedaj pa, hvala lepa in Francesco de Angelis. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedojoči. S tem, ko smo potrdili to poročilo, bi morali eh, prispevati k eh, več naložbam in s tem eh, k. Eh, industrijski prihodnosti Evropske unije. Našo industrijo moramo spodbujati, moramo spodbujati tudi naložbe, zato da bomo spodbudili gospodarsko rast, istočasno eh, pa da bomo lahko zmanjšali emisije CO2. Zelo pomembno je, da ne bomo istočasno eh, oslabili konkurenčnosti Evropske unije. Ravno obratno, našo eh, konkurenčnost moramo Eh, okrepiti in zato se moramo bolj potruditi pri iskanju obnovljivih virov energije. Prav tako moramo narediti več za račevanje in za investicije v čiste eh, energije. Sedaj je prišel trenutek, da naredimo več za pravo zeleno gospodarstvo, eh, ki bo prispevalo k trajnostni rasti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sonik, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če se navežem na sporočilo komisije, o katerem govori eh, poročilo gospoda Davisa o nizko ogličnem gospodarstvu do leta 2050, bo, bi želel omeniti dve stvari. Treba je znižati proizvodne stroške, drugič pa naj povem, da manj pravic povzroča eh, negotovost. Eh, industrija, gospodarstvo potrebuje jasne eh, signale, jasne znake, za uh, investiranje. In uh, že pred leti smo si določili cilje, cilje v zvezi s CO2 in uh, industrija je načrtovala svoje uh, investicije na, na tej podlagi do leta 2020. Ali je to uh, gotovost? Uh, Vsi sporazumi iz leta 2008 še ne veljajo, še vedno se moramo dogovoriti o celotnem svežnju in sedaj je prezgodaj, da že postavljamo nove cilje za zmanjšanje emisij CO2. Eno minuto, gospod Bjela, prosim. Gospod predsedojoči, glasoval sem proti poročilu. ki govori o tej strategiji, ki se eh, mi zdi škodljiva. Tudi poljska vlada je proti. Kaj ti eh, dogovori bi se morali začeti izvajati najprej eh, v treh letih, vendar mi ne vemo, kakšno eh, bo evropska ekonomija v naslednjih desetih letih. In takšno zniževanje emisij CO2 bo zelo eh, škodilo polski industriji, kaj ti ta eh, sloni na ogliku. In eh, ta uredba bo povečala proizvodne stroške, to bo pa pomenilo nižji življenski standard za povprečnega državljana Polske. In iz tega razloga se ne strinjam s tem, da bi komisija imela pristojnosti pri eh, določanju emisij CO2. Najlepša hvala. Mi imamo kot cilj boj proti podnebnim spremembam, vendar pa, če bi se osredotočili samo na zmanjšanje emisij CO2, mislim, da je to napak. Moramo se osredotočiti tudi na varčno uporabo naših naravnih virov. Zato ne smemo tudi zmanjšanje CO2 -ja imeti kot breme za en sam sektor. Ne smemo ravno tako zahtevati od eh, kmetijstva, da zmanjša emisije. Kmetijstvo ni del problema, ampak del rešitve zaradi tega, ker eh, iščejo in varujejo naše podeželje. Zato tega nisem pod, po, podprl tega poročila. Elena Basesko, bardzo proszę. Hvala lepa, Elena Basesko. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Glasovala sem za to poročilo, zato ker, eh, pardon, ker podpiram prispevek eh, Evropske unije k eh, Eh, zmanjševanju emisij. Mislim, da Evropa potrebuje ta dolgoročni načrt in v kontekstu, v strate, eh, kontekstu strategije Evropa 2020. Na ta način bo mogoče zagotoviti trajnostno gospodarsko rast in pa eh, okoljsko in energetsko strategijo. Moja država podpira ta dokument, vendar pa naj podarim, da Romunija in druge vzhodnoevropske države menijo, da je zelo pomembno ostati pri kriteriju iz. Eh, leta 1999, kar zadeva bodoče eh, okvire, tako da se upošteva tudi napredek, ki so ga dosegle te države članice pri zmanjševanju emisij CO2. Mislim, da moramo tudi eh, pojasniti ta program v zvezi z trans eh, transfer iznotraj kjotskega sistema in moramo eh, razmisliti o vseh možnih opcijah, ki bi lahko pomagale doseči konsens med državami članicami. Hvala lepa. Eh, Sean Kelly je naslednji govornik. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo sebuje veliko dobrih priporočil, pa tudi veliko kontroverznih priporočil in konec koncev je večina teh zavrnenih, ampak mislim, da smo vse eno prišli do zadovoljivega zaključka. E, to je e, moja prva ugotovitev konkurenčnost. Smo v gospodarski krizi in če želimo najti pot iz te krize in če želimo zagotoviti rast evropskega gospodarstva, potrebujemo delovna mesta in nove industrije in pa konkurenčnost. Če pa želimo to eh, uravnotežiti, moramo pa upoštevati tudi okolje. Tako, eh, nekateri eh, predlogi podpirajo rast ekonomije, drugi ne. Ampak ključ pa je pritegniti k temu tudi druge države, kot sta Kitajska in Indija zlasti, in pa prepričati vse države na svetu, da eh, globalno ukrepajo za to, da se rešijo globalni eh, problemi. Hvala lepa. Najlepša hvala. In zadnji govornik, gospod Tanok. Eh, Zdržal sem se pri glasovanju kot cela EKR skupina. In eh, vas, sama ideja je dobra in to iz več razlogov. Eh, podpira eh, boj proti klimatskim spremembam. Vendar pa se od komisije zahteva, da eh, sprejme uh, ukrepe, da se dosežejo cilji iz, uh, leta, iz strategije 2020 in to do, po našem mnenju prehitro. Uh, menimo, da uh, nekateri ukrepi, ki so uh, mišljeni za to, da se zmanjšajo učinki nedelovanja trga, niso ustrezni. In vsebina je razvodenela, po moje. In še vedno pa menimo, da tega poročila ne moremo sprejeti zrasti za določ, ki govori o tem, naj se, naj se podnebje vključi tudi v vsa druga področja, vključno se kmetijstvo in zaradi tega smo se vzdržali. Hvala lepa hvala lepa. S tem smo zaključili obrazložitev glasov o konkurenčnem gospodarstvu z nizkimi emisijami oglika, sedaj pa diskriminatorne internete strani. E, gospod Kaminski, najprej. No, to, kar se je zgodilo nedavno na Nizozemskem, ena od političnih strank, eh, ki je tudi v eh, koaliciji, v vladni koaliciji, uporablja sovražni govor, ki je opirjen proti eh, priseljencem iz eh, srednje in vzhodne Evrope. In mi smo proti temu, odločno proti temu. To, kar se dogaja na nizozemskem, eh, je tudi sprožilo nasprotovanje Evropskega parlamenta in to me veseli. Vendar pa žal ti pojavi niso Eh, samo na nizozemskem, ampak eh, tudi druge. Eh, glasove proti polskim priseljencem se slišijo tudi v Združenem kraljestvu in nekateri člani parlamenta so tudi govorili v tej smisli. In mislim, da je treba pozvati britanske kolege, da se odrečajo proti polski retoriko. Gospod Hanna, ta parlament je obseden z glasovanjem o teh vprašanjih. Skušamo pokazati, da smo civilizirani ljudje, ampak hujša kot je kriza, več eh, se ukvarjamo s temi eh, dejavnostmi. Eh, Grčija ne more odplačevati dolgov, druge države se potapljajo, mi pa sedaj obsesivno razpravljamo o spletni strani na nizozemskem. S tem eh, Eh, v bistvu dajemo še večjo reklamo tem ljudem in s tem obsojamo tudi druge eh, stranke, eh, ki niso neposredno odgovorne za to. In kaj tiče bi se premije nizozemske ukvarjal s temi stvarmi, ne bi nikamor prišlo, se mora voditi državo. Na mesto da eh, eskaliramo problem, bi dosti več kredibilnosti dosegli, če bi se enostavno odrekli te vrste eh, samozadostnim resolucijam, samo všečnim resolucijam in da bi se na mesto tega raja osredotočili na tiste stvari, ki so res pomembne v realnem svetu. Najlepša hvala, gospod Čaba Šogor. Hvala lepa. Svet alakult ki az EU egyik tagállam. Najlepša hvala, gospod predsednik. Situacija je zelo zanimiva v eni od ustanoviteljic EU, v državi z močno demokratsko tradicijo, z, eh, v državi z močno liberalno tradicijo, to je na nizozemskem, imamo sedaj eh, spletno stran, ki je odkrito ksenofobična in eh, vlada temu tiho pritarjuje. Pritarjuje temu, da se eh, podbuja sovraštvo proti državljanom drugih držav članic to prakso je treba obsoditi, tudi če bi šlo za eh, državljane iz tretjih držav, ampak v tem primeru gre celo za države eh, EU oziroma državljane držav EU in zato moramo narediti vse, da se bomo izognili temu, da bi se Evropa razdelila med dobre in slabe državljane. Več solidarnosti potrebujemo, več Evrope in eh, ne smemo podpirati hujstvaška. Hvala lepa. Norika Nikolaj, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ta resolucija je resolucija, ki predstavlja začetek nečesa. To je prva resolucija, ki sankcionira eh, komuniciranje preko interneta in eh, v tem eh, primeru eh, tudi ksenofobne strani. Prvič smo priča takemu pojavu, to je sramota. Naj povdarim, da govorimo o koalicijski vladi, v kateri so tudi krščanski demokrati in liberalci. In ta vlada na nizozemskem tolerira to stran in ne želimo, da bi to nastalo politično vprašanje, ki bi eh, eh povzročilo eh, Eh, nasprotovanja med političnimi skupinami, ampak krščanski demokrati in liberalci bi morali prevzeti svojo odgovornost. In preko državljanskega izobraževanja, preko eh, kampanj eh, bi lahko ustavili tašne pojave, kajti to se ne bi smelo dogajati zlasti v času krize, kajti krize lahko celo oslabijo demokratične vrednote v EU. Hvala lepa, sedaj pa eno minuto.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 Je sedaj v redu? Lahko še enkrat začnete. <laughs> Kolegove, Spoštovane kolegice in kolegi, gre za zaušnico proti demokraciji, če vlada demokratične države ne more zapreti eh, ksenofobne internetne strani. ki eh, govori o nevarnosti tujcev. Mi ne, ne smemo samo sprejemati teh resolucij, ampak moramo pritisniti na predsednika vlade nizozemske, zato da sprejme določene odločitve in se loti sodnega postopka proti tej stranki. Gre namreč za diskriminatorne izjave Nizozemski predsednik vlade ni izjave nobenih eh, utemeljenih argumentov. Že leta izrabljajo situacijo v vzhodni Evropi in kupujejo poceni stanovanja na polskem in na češkem. Sedaj pričakujemo od nizozemske, da se večina prebivalstva na nizozemskem obrne proti tej ksenofonni politiki. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Štadler. Gospod predsedujoči, danes sem glasoval proti tej resoluciji zaradi tega, ker sem mnenja, da ima vsak državljan Evropske eh, unije pravico, da lahko sam izrabi svoj način uh, pritoževanja čez težave, ki jih ima. To lahko počne preko interneta, preko časopisa, preko različnih medijev. Ne, da bi se mogel ozirati na politično korektnost. Vendar pa, gospod Kaminski, zdi se mi na robe, da se omenja katero koli nacijo, naj bo evropska ali zunaj evropske ali katero koli državo ali polsko ali karkoli drugo. Zdi se mi, da je skupnost Poljakov v Avstriji čisto drugačna in da se ne smemo ciljno lotiti določene skupnosti. Gre za mednarodni problem. Salvatore Jakolin. Hvala lepa. Salvatore Jakolino, eno minuto, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No. Predlog resolucije na takšno temo je brez dvoma koristen. Jasno je, da se moramo boriti proti diskriminaciji, kjerkoli se pojavi. Prav tako si moramo pogledati situacijo v zvezi z združevanjem družin. To je seveda pomembno vprašanje, in to vprašanje moramo eh, obravnavati v celoti. Eh, tukaj imamo rezolucijo 38, eh, naprimer, o integraciji in leto 2013 bo posvečeno evropskemu državljanstvu in zato bi morali odstraniti vse uvire za to. Seveda je internet zelo pomembno orodje, ki pomaga širiti znanje, ampak eh, eh, pri tem je treba spoštevati določene visoke standarde. Hvala lepa. Naslednja eh, govornica je Jelena Basesko, eno minuto. Gospod predsedujoči, morala sem se javiti sedaj, zato ker se je predsednik odločil, da bodo samo vodje političnih skupin lahko govorili o tem, v okviru razprave, kar pomeni, da je drugim poslancem kršena svoboda govora. Te eh, ksenofo, eh, ksenofobnih eh, izjav ne moremo tolerirati, zato ker smo bili rojeni v vzhodni Evropi. V prejšnjem stoletju smo bili priča po bojem in holokaustu. V tem stoletju smo bili priča po, po kolu na Norveškem. In Zato je eh, sramotno, da se EPP ni oddaljil oziroma distanciral od eh, norveške stranke oziroma nizozemske PVV. E eh, in ta eh, razprava poteka po drugih. Eh, ukrepih, sram, eh, sramotnih ukrepih, ki, eh, ki jih je prevzela nizozemska vlada. Hvala lepa, gospod Bielan, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Strinjam se s stališčem komisarke Redingove. Portal, na katerem je mogoče objavljati napade eh, proti državljanom drugih eh, držav članic, je kršitev eh, Eh, evropskega pravnega reda. Ta pobuda eh, kaže ekstremno netoleranco in ksenofobijo, zlasti pa se presenečen nad eh, pomankanjem odzivov. Nizozemska vlada in nizozemska se nista odzvali na to, čeprav je to država, ki je mnogo let imela zelo dobre odnose s Polsko. In zato se želim zahvaliti vsem tistim, ki so si drznili reči, da so uh, eh, polski priseljenci vedno imeli dobre uh, namene. Upam, da se to ne bo ponovilo še kje druge. Hvala lepa, sedaj pa gospod Repo. Gospod predsedojoči, zelo pomembno je, da Evropski parlament jasno uh, izrazi svoje stališče do vseh oblik uh, ksenofobije. Uh, kajti tu gre za kršenja enega osnovnih načel Evropske unije. Na tej spletni strani gre za odprti poziv k diskriminaciji in tega ne moremo eh, sprejeti. Eh, lahko bi se zgodilo, da bodo tudi v drugih državah Evropske unije pojavile take strani, kajti eh, Ti predsodki so predsodki, ki podarjajo dobre strani Zahoda in slabe eh, Eh, vzhoda in parlament mora sistematično ukrepati, da prepreči tašne pojave. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa eno minuto za gospoda Vanekeja. Najlepša hvala. Naj omenim Šekspira. To je citat, ki najbolje opiše to situacijo. Evropskega parlamenta, kajti eh, tu eh, smo naredili cel spek, eh, spektakl zaradi um, manjše nepomembne strani. Vem, da uh, ne moremo hvaliti te spletne strani, ampak meni se zdi, da če nizozemske stranke, ki so vedno bile proti uh, imigraciji, zlasti izhodne Evrope, torej če take stranke obstajajo, imajo take stranke pravico. Uh, Eh, vprašati so državljane, kaj mislijo. In Evropski parlament se ne sme mešati v te zadeve. In gospod eh, predsedujoči, tu gre za svobodo govora. In eh, to je zelo, zelo zaskrbljujoč znak politično korektnega. In mislim, da se s tem ne bi smeli ukvarjati, gospod posebej. Najlepša. Hvala. Gre za spletno stran ogabnih ekstremistov in vlada to dopušča. Zanima me, zakaj imamo. M, dvojne standarde. Mačarska vlada se bori proti desnim ekstremistom in vedno znova jih sankcioniramo. Nizozemska vlada pa jih podpira in mi kar mm, stojimo zraven križem rok. Sedaj je skrajni čas, da ukrepamo. Mi v naši politični stranki smo se jasno izrekli proti tej spletni strani, vendar pa mislim, da je prav, da opozorimo nizozemsko vlado, da ne dopušča takšnih nestrpnih izjav. Upam, da bomo kmalo videli razmere na nizozemskem, na katere bomo lahko ponosni. Dziękuję bardzo. Najlepša hvala. Najlepša hvala za te. Sedaj pa dobi besedo gospod Klejs. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ni mi všeč, kadar se s prstom kaže na Poljake ali na eh, druge ljudi samo zaradi eh, njihove eh, nacionalnosti oziroma državljanstva. Kar je pomembno je, da so ljudje pošteni deloci. Ampak kakšen je namen te strani PVV-ja? Ali je to poziv k sovraštvu? Ne to eh, je stran, ki je namenjeno zbiranju informacij o realnem problemu. Žal je v tem parlamentu veliko ljudi, ki mislijo, da Schengen ni noben problem, ampak Schengen je postal darilo za eh, organizirani kriminal. Mislim, da se parlament ne bi smel eh, ukvarjati z politično korektnim, morali bi reševati realne probleme in samo tako bomo lahko spodbujali sodelovanje med ljudmi. Hvala lepa. Sedaj pa bomo imeli obrazložitev glasov o izidu predsedniških volitev v Rusiji. Gospod Mihajl Kaminski, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, to, čemu smo bili priča v Rusiji, more. Eh, tega ne moremo imenovati volitve. Prišlo je sicer do uh, neke vrste volitev, nekaj kandidatov je bilo, uh, eh, voljivci so lahko šli na volišča, tam so lahko oddali svoje glasove, ampak vedno več glasov se sliši, ki pravi, da je celo pri štetju glasov prihajalo do številnih nepravilnosti. To pa ni edini razlog, zaradi katerega ne moremo govoriti o prostih eh, in svobodnih volitvah. Nekateri eh, kandidati enostavno niso imeli mo možnosti eh, sodelovati na volitvah in zato nisem mogel glasovati za rezolucijo Evropskega parlamenta, ki sicer obsoja to, kar se je zgodilo v Rusiji, ampak ne gre dovolj daleč. Mislim, da bi morali bolj odločno kritizirati eh, rusko nedemokracijo. Gospod Hanan, eno minuta. Hvala lepa. Vsaka država je že čutila pritiske revanšizma, eh, baltske države, Gruzija eh, eh leta 2008 in Azerbajdžan. In ni treba, da je človek eh, eh, sosed Rusije, da bi bil seznanjen s tem. Vem, vemo, da je eh, v Združene kraljestvo prišlo do izgona diplomatov in tako naprej. Zakaj? Kaj pa Kremlin dobi s takim vedenjem? Odgovor, po mojem mnenju, Eh, leži v primaten inen pol, politik. V eh, leninističnem jeziku bi rekli izvažanje notranjih kontradikcij, tako da se eh, vzdržuje notranji mir. In razvoj pluralističnega eh, večstrankarskega režima v Rusiji ni samo dober cilj, ampak je to imperativ za vso zahodno zunanjo politiko. Hvala lepa. Sedaj pa eno minuto Viktorju Uspaskihu. Ga ni? Prosim lepo, je tukaj. Prosim, gospod Uspaski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za rezolucijo in to iz dveh razlogov. Prvi zato, ker sem bil opazovalec na volitvah v Dumo in Tudi sem bil opazovalec na predsedniških volitvah, pogovarjal sem se z več kandidati in nihče ni imel nobenih pripomb. In ne moremo reči, da te volitve niso bile poštene. Prepričal sem tudi, da Evropski parlament nima moralne pravice, da svoje mnenje usiljuje drugim. V EU prihaja do kršitev človekovih pravic, eh, ljudi eh, oklepajo, Eh, in preprečujejo njihovo udeležbo na sestankih. In tudi eh, javne televizije eh, niso vedno objektivne. Najhujše je to, da Evropski parlament tem težavam ne po, eh, posveča pozornosti in celo s, eh, skriva kazniva dejanja, ki so storjena v Evropski uniji proti političnim nasprotnikom. Mehanizem so sicer ustvarili, eh, ki bi ljudem omogočal eh, svojo eh, resnico pokazati šele v desetih ali petnajstih let. Štadler, teraz, Najlepša hvala. Gospod Štadler, ena minuta. Gospod Štadler. Ja, gospod predsedujoči, zelo sem eh, zadovoljen, da je gospod Uspaskih govoril pred menoj. Tudi sam sem bil opazovalec v Rusiji in lahko potrdim to, kar je dejal. Zelo zanimivo je bilo, kako je potekala eh, razprava in eh, ni mi všeč, kako govorijo poslanci med seboj, vendar pa edino, kar tukaj v Rusiji dopuščajo, oziroma tam v Rusiji dopuščajo glede svobodnega govora, je nekaj, kar tukaj še ne poznamo. Rusi niso nemočni otroki. Otroci sami vedo, kako želijo organizirati svojo demokracijo, kako želijo organizirati volitve. Nikoli se ne želijo vrniti v čase Jelcina in uh, mislim, da je prav, da spoštujemo njihov odločitev. Sinje glasovanja, da pa na poslu Adama Bilana. Bardzo prošu. Hvala lepa, sedaj pa gospod Bielan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da sta oba prejšnja govornika jasno povedala, kako učinkovita je Rusija pri eh, izvajanju svojega vpliva. Eh, Najpomembnejše eh, je, da na eh, volitvah niso mogli sodelovati vsi kandidati in zato te volitve niso bile reprezentativne. In eh, te, analizirati bi morali tudi njihovo volilno zakonodajo, ampak eh, veliko je dosegla ruska družba. Ruska družba se je začela bolj vključevati v odločanje o svoji usodi in strinjam se s tem, da meritokratski dialog bi morali začeti s prodemokratsko opozicijo in da bi morali na ta način poskušati rešiti probleme. Pravila za sodelovanje političnih strank na volitvah bi morali poenostaviti, več svobode bi morali biti in uh, mislim, da bi morali sodelovati eh, z Rusijo. Zato sem glasoval proti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Repo. Najlepša hvala. Vseeno, kljub vsemu moramo priznati, da je Rusija od paca komunizma veliko naredila. Ni, eh, ji, treb, ni ji treba se eh, zatekati v goljofije pri volitvah, saj ni bilo nobenega drugega močnega kandidata. Eh, vendar pa je zapihal novi veter. Po eh, parlamentarnih volitvah decembra je civilna družba postala aktivnejša in to z dovoljenjem Putina. Vendar pa bi Putin moral vedeti, da Rusija eh, leta 2012 ni ista, kot je bila Rusija pred 12 leti, takrat, ko je prvič stopil na oblast. Eh, vendar pa v Rusiji ne bo arabske pomladi. Rusija se bo morala sama demokratizirati itsensä mutta Euroopan parlamentilla on Evropski parlament mora odigrati svojo vlogo, podpreti civilno družbo in uh, obdržati in ohraniti uh, stike z uh, Dumo. Už šią rezoluciją, nors ir nemanau, kad ji pilna. Gospa Ojland, prosim. Pardon, gospa Andrikiene. Najlepša hvala to, kar se je zgodilo v Rusiji, je zelo pomembno in pomembno je vedeti, da eh, je Evropski parlament eh, napravil svojo oceno volitev. Ta ocena je jasna. Te volitve niso bile svobodne in niso bile poštene. Eh, decembra, ko so potekale parlamentarne volitve in letošnje predsedniške volitve, niso bile poštene in lahko bi postavili pod vprašanj tudi legitimnost zmagovalcev. Nekateri kolegi so že eh, predlagali, da je treba spremeniti nekatero eh, zakone. To, vendar pa se je Rusija vseeno spremenila. Mi pa moramo biti pozorni in moramo tudi biti spoštljivi v odnosih z Rusijo ko govorim mi, mislim tako na Evropsko unijo kot na druge mednarodne organizacije. Hvala lepa. Sedaj pa Kristina Ojoland, prosim. Gospod eh, predsedojoči, tudi jaz sem glasovala za to rezolucijo, v glavnem pa zato, ker je eh, bilo vključenih veliko pomembnih predlogov spremem. tudi eh, sa, eh, sama in pa predsednik Verhoštav eh, sva vložila predsej pomembnih predlogov sprememb. Najno mnenje je, da te volitve niso bile svobodne, niso bile poštene in to pomeni, da mora Evropska unija kot celota sprejeti odločitev in eh, povedati, ali so te eh, volitve bile legitimne in ali je predsednik zato legitimen. In to pomeni, seveda, da moramo biti zelo pozorni v odnosih z Rusijo. Pred nekaj dnevi smo imeli javno razpravo, kjer je bil eh, prisoten tudi gospod Kasjano in gospod Kasparov. In takrat je predvsej kolegov vprašalo, ali lahko eh, Evropska unija ima še naprej take odnose, kot jih je imela do sedaj z Rusijo. To je pomembno vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa eno minuto za gospo Jeten Meki, ampak gospe Jeten Meki ni in zato bom dal besedo kar takoj gospodu Poselto za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospod Putin je antidemokrat, zato bi ta resolucija lahko bila še strožja. Rad pa bi zahteval naslednje vprašanje za prihodnost. Prvič, da takoj zagotovimo svobodo zbiranja demonstracije za opozicije in da takoj izpustimo politične zapornike in tretjič svobodni mediji, kajti samo tako lahko potekajo svobodne volitve in četrtič. Nov registracijski postopek za demokratične stranke, zagotovimo pluralizem in da ponovimo volitve v Dumo z lanskega leta. Samo tako lahko dobimo alternativo za Putinov tiranski demokratični sistem v Rusiji. Hvala lepa, sedaj pa eno minuto za gospoda Takolo. Resolutijo. Najlepša hvala, glasoval sem za to resolucijo kot evropski poslanci moramo delovati v skladu s svojimi vrednotami. Moramo narediti vse, da se bodo demokratične reforme v Rusiji izvajale in da bo Rusija nekega dne imela svobodne in poštene eh, volitve. Menimo, da eh, Duma in predsednik nimata legitimnosti, nista bila legitimno izvoljena in to po naše predstavlja problem. Seveda je treba spodbujati Rusijo eh, k demokraciji, bi pa morali zahtevati nove politve. Eh, Svet Evrope, ki je blizu naše stavbe, je tudi obsodil način, kako so potekale volitve v Rusiji. Rusija seveda e, uporablja svoje lastne kriterije za človekove pravice. Ampak gospod Putin bi lahko sklical nove volitve, to bi bila zanj tudi prednost, kajti gibanja, ki so se začela, e, e, ne morejo biti ignorirana. Najlepša hvala, gospa Zaborska. Hvala lepa, glasovala sem za rezolucijo, vendar pa se mi zdi, da ne gre dovolj daleč. Opisuje eh, nepravilnosti, pomankljivosti pri eh, izvedbi in pripravi volitev, ampak sama sem prepričana, da so bile manipulirane volitve. Sama sem zrasla v komunizmu in vem, eh, kaj pomenijo volitve, kjer zmagovalec dobi skoraj 100 odstotkov glasov. In to se je zgodilo v Rusiji. Evropska unija bo močni akter le, če ne bo popustila pred eh, izsiljevanjem. Eh, seveda smo mi odvisni od plina in nafte, Rusija je pa odvisna od milijard, ki jih za to plačujemo. In eh, gospodu Putinu moramo dati vedeti, da parlament natančno spremlja to, kar dela. Eh, in da bomo tako kot pri eh, Belorusiji lahko tudi v tem primeru vzeli, eh, sprejeli posebne ukrepe. Hvala lepa. Gospod Landsbergis je zadnji govornik. Izvolite. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem za rezolucijo klubi temu, da bi besedilo lahko bilo bolj jasno v zvezi z tem, kar se je dogajalo v Rusiji. Želel bi povedati v zvezi z amandmajo A1, eh, vendar ta predlog spremembe ni bil sprejet. In sicer piše, resno jemljemo postopek izbire konkurentov, vendar pa se nam zdi, da ta izbira ni taka, ki bi omogočila eh, poštene in svobodne volitve. Najlepša hvala, sedaj bomo nadaljevali in sicer bomo obrazložili glasove za resolucijo Kazahstanu. Gospod Kaminski, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, geopolitično eh, ima Kazahstan zelo pomembno vlogo. Ne samo v regiji, ampak eh, na celem področju Evrazije. Doslej je bil Kazahstan država, ki ji je uspelo se izogniti nacionalističnim in verskim sporom, ki so tako pogosti na tem delu sveta. In zato se je Kazahstanu eh, uspelo eh, eh Zato je Kazahstanu uspelo tudi povečati eh, versko toleranco. Zato moramo spoštovati Kazahstan. In zato smo zaskrbljeni nad tem, kar se je zgodajalo decembra lani. Eh, mrtvi demonstranti so bili razlog za zaskrbljenost po celem svetu. In zato sem zadovoljen, da so organi Kazahstana, kot smo prej slišali, izpustili nekatere politične zapornike. in da so se kazahstanski organi tudi odločili sodno preganjati tiste, ki so bili eh, krivi za eh, smrti med demonstranti. In nihče eh, eh ni nad zakonom, zato smo eh, tega dogodka veseli. Hvala lepa, Daniel Hanan, ampak ga ni več. Je odšel. Gospod Murphy, eno minuto. President, uh... Gospod predsedujoči, moja skupina. GUE je predlagala celo vrsto predlogov sprejem, da bi ukrepili to pomembno rezolucijo. Obsojam brutalni masakr eh, delavcev decembra lani, prav tako obsojam aretacijo političnih eh, nasprotnikov in pa stalno eh, oviranje eh, neodvisnih medijev in pa novinarjev. Eh, stavko naftnih delovcev sem podpiral od začetka, kajti po mojem so njihove zahteve povsem upravičene in sam sem se tudi srečal s političnimi aktivisti in oni so si upali povedati svoje mnenje kljub opreciji. Na koncu pa sem se, mo pa sem se moral vzdržati eh, pri glasovanju, kajti sedaj eh, opažamo, da se je situacija v zvezi s človekovimi pravicami zelo poslabšala in vse to, kar se dogaja, so v bistvu samo navidezne izboljšave, v bistvu pa je situacija na terenu vedno slabša. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Ojland, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sama sem glasovala za resolucijo o Kazahstanu. Včeraj smo v tej dvorani imeli zelo poglobljeno razpravo o tem, kar se je dogajalo v Kazahstanu in eh, to, kar se je zgodilo decembra, eh, je eh, nekaj, eh, česar nikako ne moremo sprejeti. In, eh, eh, vsi tisti, ki so krivi za poboje, morajo uh, priti pred sodišče. In če je Kazahstan naredil nekatere korake v tej smeri, je to vse hvale vredno. Ampak Kazahstan je zelo pomembna država, ima veliko virov, je močna in v interesu Evropske unije je sodelovati s Kazahstanom. Ampak predpogoj za to sodelovanje pa je eh, spoštovanje človekovih pravic, eh, demokracija. Predsednik Nazarbajev ima krasno priložnost sedaj, da svojo državo popelje v lepšo prihodnost. Hvala. Tanoč, da pa ne pospo Tanoka. Bardzo prošu. Gospod Tanoč. Vloga, ki jo Kazahstan igra v eh, osrednji Aziji, je izredno pomembna. Kazahstan ima že dobre odnose, vendar pa je treba eh, ta dialog ukrepiti zlasti na, področ, na področju človekovih pravic boja proti terorizmu eh, in trgovini z ljudmi. Podpiramo poz, pozive naj organi Kazahstana naredijo vse, da bo izboljšali situacijo človekovih pravic in da naj izvedajo Eh, natančno preiskavo o streljanju na, eh, del, na delavce z naftnih pol. In FBI je izvedel eh, preiskavo o tem streljanju policije decembra. Zato se nam zdi, da je bila ta rezolucija preveč obsejujoča do vlade in zato smo se vzdržali. Ampak eh, nekoliko bizarno je, da imamo isto stališče kot Guja, sicer pa iz različnih razlogov. Hvala lepa. Sedaj pa gremo naprej. Cit razmere v Nigeriji. Obrazložitev glasov. Gospod Štadler, prosim. Prezident. Gospod predsedujoči, glasoval sem za to resolucijo, vendar pa bi rad dodal, da tukaj primankuje vedik ki bi ga morali zauzeti in to je, da obstaja pomankanje pravic za krščanske skupnosti v muslimanskih državah, tako v Egiptu, proti Koptom, v Siriji, v Saudski Arabiji, v Iraku, v Iranu in tako dalje. Gre za manjšinske skupine, na katere, na katere zvaja zelo velik pritisk seveda ne smejo povzročati um, verskih konfliktov, vendar pa v teh državah ta konflikt že obstaja in zato moramo dosti več storiti za te krščanske skupnosti. Čenkuje, bardzo, tylko dla vyjašnjenja. V... Najlepša hvala. Samo toliko, da veste, v času obrazložitve glasovanj nimamo možnosti modre kartice. Sedaj pa gospod Kaminski gospod predsedujoči, gospe in gospodje, kristijani danes na svetu predstavljajo versko skupnost, ki je najbolj preganjena. Na več celinah obstajajo napadi na krščanske skupnosti, tudi v Nigeriji. mi imamo skupnost, ki priznava krščansko vero in ki izraža solidarnost s krščansko skupnostjo v Nigeriji. Ne moremo dopustiti, da v 21. stoletju imamo tiste, ki sledijo krščanski veri, ki spoštujejo ljubezen do bližnjega, so žrtve umorov in pa odzema pravic. Zato se moramo potruditi, da čim več storimo za naše krščanske brate v Nigeriji. Gospod Murphy. Eh, Najlepša hvala. Skupaj z mojo sestrsko stranko v Nigeriji obsojam dejanja te skupine proti skupnosti gre za nasilje, izsiljevanje in pritisk različnih skupin kot tudi strani oblasti. Mi moramo podpirati nediskriminacijo in ne, razde, ne razkrajanje na verske skupnosti ali kakršne koli druge eh, razlike in zato moramo skušati doseči, da to ne moremo dopustiti, da se 95 eh, odstotkov eh, ljudi, ki živi v tej državi, sploh ne zaveda bogatstva, ki ga lahko dobiva od nafte, s katerimi se koristi samo en odstotek um, prebivalcev. Zato moramo pritisniti na vlado, da odpravi razlike med bogatimi in revnimi in da izkoristi svoje naravne vire, ki jih imajo za odpravo teh razlik. Najlepša hvala. Sedaj pa zadnji o tej resoluciji, gospod Posred. Krščani živijo v največjih naftnih državah z več kot 8 milijoni ljudi so žrtev nasilja in napadov mi v Evropski uniji moramo jasno dejati, da ščitimo krščane in kristjane po celem svetu, se bo to še dogajalo. Mi smo nasplošno za svobodo veroizpovedi, mi smo za dialog na pravični podlagi, vendar pa moramo jasno povedati, če mi ne bomo skrbeli za kristjane, kdo pa potem bo. Torej, mi moramo to jasno izraziti v resoluciji in od Lady Ashton bom zahteval še strožje ukrepe. Najlepša hvala. Sedaj gremo na, na zadnje obrazložitve v zvezi z resolucijo 6. svetovno formu o vodi. Prva je gospa Miranda, mhm, je ni. Tako da damo besedo gospodu Štadler gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Danes imamo zelo zanimive razprave in imeli smo tudi zanimivo razpravo o 16. svetovnem forumu o vodi. Napoved gospe komisarke je bil zelo pomemben, da moramo sprejeti naše smernice o baršnemu ravnanju z vodnimi veri in zato moramo poslati sporočilo tudi drugim državam, da mi v Evropski uniji zelo resno jemljemo varšno uporabo vode. Vendar pa moramo premisliti, če ne bi imeli ločene vodne cikluse, mi moramo razlikovati med pitno vodo in med vodo za uporabo. Mislim, da to državljanom ni jasno, torej ne moremo eh, še naprej dopuščati, da državljani tretjih držav pijejo vodo, ki naj bi bila namenjena za uporabo v kmetijstvu ali v industriji. To pa posel to, eh, Mihael Kamin. Najlepša hvala, gospod Kaminski, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Mi smo se danes tukaj zbrali v Štrasburu ta teden Isti teden pa poteka šesti svetovni forum o vodi v Marseju. In to je zelo pomembno za vse prebivalce našega planeta. V Afriki je dostop do pitne vode še posebej težaven, včasih sploh ni pitne vode. Zato moramo zagotoviti pravico do vode, ki naj bi bila ena človekovih temeljnih pravic. Zelo sem zadovoljen, da smo se odločili za konstruktivno ukrepanje v Evropskem parlamentu in da je tako storila tudi Evropska komisija. Na šestem svetovnem forumu o vodi si želim, da bi, bi delo čim bolje potekalo in čim bolj constructivno. Gospa Basescu, ima besedo. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, am votat pentru acest... Gospod predsedujoči, sama sem glasovala za to resolucijo, ker moramo izboljšati dostop do pitne vode, kajti s tem lahko izboljšamo življenski standard ljudi. Učinkovito upravljanje z vodnimi viri je zelo pomembno tudi v kontekstu boja proti revščini. Mi moramo povezovati varstvo okolje in boj proti mnem spremembami z razpravo o boju proti revščini. Mi moramo začeti naše vodne vire in to moramo vključiti tudi v agendo v Rio plus 20. Učinkovita uporaba z vodnimi viri je zelo pomembna ne samo za okolje, ampak tudi z gospodarskega vidika. Zato podpiram idejo, da bi oblikovali globalne načrte za uporabo vodnih virov. Istočasno pa moramo ponovno oceniti možno financiranje. V Romuniji je kvaliteta vode prvotnega pomena, ko gre za izvajanje evropskega pravnega reda. Sedaj pa gospod Posed. Gospod predsedujoči, prejšnji teden sem bil v Rimu, kjer sem imel priložnost kako zelo dobro so se nekateri pripravili na ta forum. Gre za vprašanje prihodnosti človeštva, zato pozdravljam to resolucijo, mislim pa, da bi se morali še bolj intenzivno ukvarjati s tem vprašanjem. Voda ni samo vir življenja, je lahko tudi vzrok za smrt. In lahko pride do vojne ali konfliktov, ko vode primankuje. Zato je nujno potrebno poskrbimo za to, da tako kot je kolegica Basesko dejala, oblikujemo upravljanje z vodo na globalni ravni in da omejimo privatizacijo vodnih virov, čeprav sem za liberalizacijo trga nasplošno. Moramo prisluhniti celotnemu človeštvu, vendar pa in sem podprl predlog spremembe za to, da voda ne bo postala predmet špekulacij ali pa orodja za pritisk. Najlepša hvala. Sedaj pa zadnji govornik, gospod Tanok. Naša skupina je za to resolucijo ni podprla. Skoraj polovica svetovnega prebivalstva nima dostopa do vode in 800 milijonov ljudi še vedno pije nevarno vodo. Voda je zelo pomembna v mednarodnem vidiku. Poročilo postavlja prioriteto, ki je učinkovito upravljanje z vodo. Pozdravljamo tudi poročilo, ki priznava eh, vlogo pitne vode za zagotavljanje miru in eh, konfliktih omoč. Zato pozdravljamo tudi mednarodni sporozum o skupnem upravljanju s površinskimi in podtalnimi vodami v, čez e, mejo. To je še posebej pomembno za mirovne procese, kjer je dostop do pitne vode še toliko bolj pomemben za vse udeležene strani. Najlepša hvala. S tem smo zaključili obrazložitve glasov in prekinjamo zasedanje do treh popovdne.